Yes, hello. Uh, good afternoon, ladies and gentlemen. Welcome to this ITRA meeting. Lep pozdrav, gospe in gospodje. Pozdravljeni na sestanku seje ITRA. E. Dnevni red imate v svojih dokumentih. Če nimate nobenih pripomp, lahko dnevni red sprejmemo tak, kot je. Danes imamo na voljo vse jezike razen romunščine. Zapisnik sestanka 2. septembra pa prav tako najdete v svojih dosjejih. Če nimate nobenih pripomp, lahko sprememo tudi zapisnik seje 2. septembra. Dobro. Prva točka na dnevnem redu je visoka skupna raven varnosti omrežij in informacij v Uniji. Gospa Pilar del Castillo je poročevalka. 40 minut smo predvideli za razpravo kar pomeni, da bo imela poročevalka na voljo približno pet minut, poročevalci v senci tri minute, vsi zainteresirani člani dve minuti, predstavniki komisije bodo prav tako imeli na voljo toliko časa. Prosim pa vse, da se dodeli, držite do deljenega časa. Gospa Pilar del Castillo, beseda je vaša. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Danes nas čaka prva izmenjava mnen glede tega zakonodajnega akta, ki se nanaša na visoko skupno raven ravnosti omrežji in informacij v Uniji. Sem poročevalka, pravzaprav pripravljam mnenje za naš odbor, v katerem bom tudi predstavila ključne predloge prihodnji, no, čez dva dni, 16. oktobra, bo dokument dan v prevajanje. Srečala se bom tudi s poročevalci o senci. Nažalost, v začetku novembra ne bomo uspeli zaradi časovnice organizirati tega srečanja. Kasneje vam bom sporočila dokončen datum. Kar zadeva ta predlog, Naj povem, da je Evropski parlament že leta 2010 v svojem poročilu o digitalni agendi za Evropo podal prošnjo, da se oblikuje tudi ta pobuda. Zdi se mi, da je ta predlog nujen. Če želimo izkoristiti vse priložnosti, ki jih ponuja digitalna družba, potem se mi zdi, da bi morali storiti več, kajti. Veliko se govori o varnosti omrežji na tem področju. Vedno več je omrežji, tudi zaradi socialnih omrežij, zato bi morali delati skupaj, predvsem pa bi morali poskrbeti za varnost omrežji. In v tem predlogu govorimo prav o tem. Zdi se mi, da bi morali storiti veliko na tem področju, tako kot na vseh ostalih področjih. Dobro bi bilo, če še pred iztekom mandata izpolnimo delo, ki smo si ga zadali, čeprav je časovnica relativno kratka. Naj vam na kratko predstavim tiste ključne osi, v okviru katerih bomo kot parlament delali kot podlaga nam služi predlog komisije. Mi želimo predlog komisije še izboljšati. Prvo veliko načelo, ki bi ga morali upoštevati, je učinkovitost. Učinkovitost je izjemno pomembna, zato ker nam omogoča to, da si življenja ne kompliciramo na tistih področjih, kjer to ni potrebno. Ne želimo, da bi nalagali dodatne obveznosti, ki bi povzročile samo dodatno upravno breme, ravno nasprotno želimo si, in k temu stremimo, da bi stvari poenostavili, da bi bili bolj učinkoviti. Želimo si torej, da bi bili čim bolj učinkoviti pri zagotavljanju kibernetske varnosti. Komisija je v tem kontekstu govorila tudi o področju uporabe. Ta predlog preko priloge 2 nalaga obveznosti iz četrtega poglavja na vse ponudnike internetnih storitev. Seznam je odprt, seznam teh obveznosti je odprt, ampak po mojem mnenju to povzroča težave, zato ker to velja za vse ponudnike, poleg tega zato, ker je seznam odprt, ni zaključen, se pravi, da stvari še niso dorečene. Sicer nasplošno gledano ni napačno, če pri določenih zadevah stvari pustimo nekoliko bolj odprte, z namenom, da kasneje še kaj dodamo, ampak če so stvari preveč odprte, se mi zdi to problematično. Zato želimo dokument v tem delu nekoliko spremeniti. Želimo vzpostaviti neke vrste kulturo varnosti, s čimer se strinjamo, vse lepo in prav, ampak pri tem tvegamo, da bomo vzpostavili neke vrste ste dodatno plast. Z upravnega vidika bomo torej na evropski ravni stvari zapletli, se pravi, da bodo javni organi imeli večje težave pri naprimer prijavljanju posameznih incidentov ali zapletov na omrežji. Javni organi bodo težje posredovali informacije v zvezi s takšnimi dogodki. Poleg tega ne vem, kako bomo upravljali stveganje pri teh omrežjih. Poskrbeti je treba tudi za ustrezen dialog, se pravi, Vzpostaviti bi morali dvostransko komunikacijo med pristojnimi organi in operaterji. Obveznosti iz četrtega poglavja bi morale biti omejene na tiste storitve, ki so kritične, nujno potrebne za dobro delovanje družbe, naprimer energetika, transport, zdravje, finančni trgi. Mislim, da bi na podlagi teh argumentov morali spremeniti obveznosti iz četrtega poglavja. Zdi se mi, da bi morali poskrbeti za ustrezno ravnotežje med obveznostmi, ki že obstajajo, in tem zagonom, ki ga kot parlament želimo dati digitalizaciji javne uprave. Upoštevati bi morali tudi javne uprave, seveda, v tem mnenju, ki ga pripravljamo, to omenila. V luči boljše učinkovitosti se mi zdi, da bi bilo smotrno še enkrat ovrednotiti predlog komisije. Namreč komisija predlaga, da bi vsaka država članica oblikovala poseben organ, ki bi bil pristojen za spremljanje izvajanja te direktive. Dejstvo je, da obstajajo različne rešitve v posameznih državah članicah, tudi na tem področju nikar ne pozabite, da ima vsaka država članica na voljo svojo strategijo za kibernetsko varnost. Države članice so se lahko odločile za en sam organ, ki ureja vse sektorje ali pa so naprimer vzpostavile organe za vsak posamezen sektor. Zato se mi zdi, da je najbolj funkcionalno to, da ne oblikujemo novega organa, temveč da oblikujemo eno samo kontaktno točko, ki bi služila kot neke vrste kanal, preko katerega bi posredovali informacije. Poleg tega bi posamezni predstavniki iz držav članic preko tega enotnega organa lahko sodelovali pri upravljanju in nadzoru omrežja. Dobro je, da natančno opredelimo, kakšne organe morajo države članice vzpostaviti, kakšne mehanizme, vendar moramo pri tem zagotoviti dovolj fleksibilnosti, da bodo države članice lahko uporabljale že obstoječe mehanizme, poskrbeti pa je treba, kot rečeno, za to kontaktno točko, preko katere bodo potekale vse informacije. Potem pa še tako imenovani strokovnjaki SERC, ki bodo posredovali v primeru, da se karkoli zgodi. Ti organi so lahko zasebni ali pa javni, lahko delujejo na nacionalni ali regionalni ravni, lahko so specializirani za posamezen sektor, lahko so vladni, nevladni, splošni in tako naprej. Se pravi, upoštevati moramo različne modele, ki obstajajo na ravni držav članic, kar zadeva upravljanje kibernetske varnosti v posameznih državah članicah. Tu uporabljamo model upravljanja z kibernetsko varnostjo. Vsaka država članica bi morala med drugim poskrbeti tudi za to, da se ustrezno usklajujejo posamezni cerci. Uporabljati je treba politične in tehnične kriterije, ki so najbolj primerni za to vrstne centre. Mislim, da bi morali prednostnim skupinam zagotoviti možnost, da izvajajo tudi nacionalno strategijo za kibernetsko varnost. Po mojem mnenju bi morala ta direktiva v držav člani zahtevati samo to, da zagotovijo obstoje takšnega crka, ki zagotavlja storitve v vsak um, od gospodarskih sektorjev, ki so omenjeni v prilogi 2. Se pravi, vsaka država članica bi morala imeti tudi ustrezen model za upravljanje s kibernetsko varnostjo. Ti koordinacijski centri so pomembni zato, ker je treba zagotoviti 24 ur na dan sedem dni na teden ustrezen odziv. Morda se vam zdi to samo po sebi umevno, ampak vseeno se mi zdi, da bi to morali vključiti v besedilo kot minimalno merilo za zagotavljanje boljšega usklajevanja. Še nekaj se mi zdi, bi morali oceniti. No, bolje bi bilo, če bi rekla, da je treba oceniti ta predlog tudi z vidika tega, ali prinaša več zaupanja tako v operaterje na samem trgu, ko gre naprimer za upravljanje s posameznimi nesrečami, do katerih pride, in zaupanje z strani držav članic v partnerje, v posamezne organe. Poleg tega pa je tu še vprašanje zaupanja v sodelovanje v okviru omrežja. S tem predlogom želimo zagotoviti visoko raven varnosti v mreži. Še nekaj se mi zdi pomembno. Ta direktiva ni namenjena toliko potrošnikom, to je treba povdariti, zato bom sama tudi uložila nekaj predlogov sprememb. Namreč, kaj se dogaja s posameznimi informacijami, so lahko nekatere informacije tajne, če ja, katere. Ostali kolegi bodo seveda morda še kaj povedali s tem v zvezi, meni se čas počasi izteka. Zato bom rekla samo še to, da bom uložila eh, nekaj predlogov sprememb, tudi glede delegiranih aktov, glede izvajanja direktive, kako lahko pri tem sodelujo evropske institucije. To so samo nekatera od vprašanj, s katerimi sem se ukvarjala in ki sem jih želela na kratko predstaviti v tem uvodu. Čez dva dni bo ta predlog dan v prevajanje. Nekje dva tedna kasneje pa bo potekalo prvo srečanje poročevalcev v senci, takoj, ko bodo prevodi na voljo. Seveda pa sem pripravljena prisluhniti mnenju vseh kolegov in poročevalcev v senci, vseh tistih, ki jih zanima ta dosje, ki želijo sodelovati pri tem. Ta dosje je res pomemben. Prepričana sem, da bomo s tem poskrbeli za boljšo varnost. Hvala. Hvala lepa, gospod Del Castillo. Sedaj pa gospod Glande, ki bo govoril v imenu poročevalca v senci gospoda Kalvina iz skupine SD. Äh, Dovolite, da preberem to, kar eh, je hotel sporočiti moj kolega cilj in načela, ki jih je komisija v zvezi s to tematiko izdelala, eh, ima določene načela, vendar je treba marsikaj še dodelati. Kolegica de Castillo mora pojasniti, eh, kako je treba modificirati eh, kršitev varnosti in eh, kaj je treba v zvezdi s tem narediti. Vprašanje eh, zaupnosti, to je tudi vprašanje, o katerem je treba razpravljati in potrebno bi bilo določiti način, eh, kako bi se zagotavljalo varnost in kako bi se javljalo kršitve varnosti. Prav tako je potrebno urediti tudi zaščito podatkov. Kaj mi predlaga da se določene organi izključijo iz tega, vendar bi bilo treba to na vsak način pospeševati. Potrebno je sodelovati med državami in eh, Kolega Švab je rekel, da se javno upravo izame iz tega, vendar pravi eh, kolega, da to ni smotrno. Varnost informacij Eh, to se ne bi smelo razlikovati glede na posamezne upravljalce. Države članice morajo zagotoviti, da bo stvar učinkovita, da bo možno urediti vse tako, kot je treba. Najlepša hvala. Gospod Jürgen Krc, hvala predsedujoči. Tema postaja vedno bolj pomembna v zadnjem času, smo to eh, zelo na svoji koži tudi občutili. Eh, kar zadeva centralno infrastrukturo, moramo za njo predvsem eh, poskrbeti, Pod, ker to negativno vpliva na uporabnike. Potrebno se je zauzemati za boljše omreženje in to na evropski ravni države članice, njim je potrebno olajšati delo na tem področju. I osnovna ideja eh, v predlogu komisije je sicer prava, imam pa pomisleke, že kar zadeva eh, uporabnost tega eh, predloga. Moramo potegniti jasne meje, kdo je ponudnik, kdo je upravljalec in tu je tudi vprašanje, ali se vse zadeve tudi vključene, banke, energetski sektor in tako dalje, e, socialne mreže, potem e, e-trgovina. E, tu mi ni čist jasno, kako bomo zastavili meje. In tu je treba to še pojasniti. Postavlja se tudi vprašanje, ali Eh, bomo na ta način dosegli več varnosti in ali bomo zadržali fleksibilnost. Predvsem zato, ker v nekaterih eh, sektorjih obstaja že sistem na prostovoljni eh, ravni. Nekateri sektori so pripravljeni na zaščito varnosti bolj kot drugi pre, potrebno je upoštevati tudi pomisleke podjetjev na eni strani, kar zadeva eh, podatke strank in dru, na drugi strani zaupnost. Eh, potrebno je zagotoviti, da ne bo pripeljalo do napadov, da ne bo šibkih točk. Potek informacij mora biti urejen, se pravi, eh, gospodarstvo bi od tega moralo imeti eh, dobi eh, profit. Jasno bi bilo treba obvestiti organe, kdo bo tu sodeloval, kdo bo kaj delal in kako. Posebno gre to za e-trgovino e, in ostale možnosti udejstvovanja. E, V, jaz sem prepričan, da bomo skupno z eh, poročevalko lahko rešili vse še se, za sedaj odprte ta vprašanja. Hvala, gospod Krojcman, zdaj pa od zelenih. Amelija Andersdotter. Hvala, predsedujoči, kolegice in kolegi. Sama bi se najprej zahvalila poročevalki za te uvodne pripombe. Kot je že sama poudarila, gre za pomemben dosje. Verjetno bo zelo pomembno, da se hitro odzivamo na to. Dve študiji političnega oddelka sta pokazali, da gre za izjemno kompleksno, obsežno področje. Zeleni smo zadovoljni s tem, da želi komisija obravnavati vprašanje varnosti omrežinom in informacij kot del notranjega trga. Zagotoviti je treba to vrstno varnost v vseh sektorjih, zdravstvu, izobraževanju, gospodarstvu, finančnih trgih in tako naprej. Podjetniki in posamezniki se združujemo preko interneta zato, da zgradimo boljši svet. Nam je internet všeč zato, ker je prinesel veliko dobrih stvari. Vendar ima predlog komisije številne pomankljivosti. Tudi moji kolegi so to izpostavili. Kot prvo, ne razumemo najbolje, v katero smer gre ta predlog. Industrija je kritična, države članice očitno ne razumejo, v katero smer gre ta predlog. V moji državi so poslali ta predlog v nacionalnem parlamentu odboru za obrambo. Ampak kdaj je odbor za obrambo najbolj primeren odbor za obravnavanje vprašanj z področja notranjega trga? Ampak ta odbor spoh ne bi smel posprejeti tega gradiva. Pri nas so ga poslali odboru za obrambo, zato ker niso razumeli, za koga je to sploh namenjeno. Varnost ni sama sebi namenjena in niti ni sama cilj, je samo sredstvo za zagotavljanje večje zaščite. Preko interneta ugotavljamo, da je vedno manj zaupanja. Tudi v odboru Libe smo v zadnjih dveh mesecih obravnavali to tematiko še posebej zaradi posegov NSA-ja. Komisija želi, da bi za pomembne vladne službence vzpostavili posebne kanale, ampak zanima me, zakaj lahko ti pomembni vladni predstavniki uživajo pogovore preko posebnih zaščitenih omrežij, vsi ostali podjetniki in državljani pa morajo še naprej delovati na podlagi nevarnih platform, kjer zaupanja ni. Mislim, da bi se komisija lahko tu bolj učinkovito odzvala, vendar se mi zdi, da je storila premalo korakov v pravo smer glede tega. Kar po mojem mnenju ni pravilno. Katera bi bila tista prava pot za to direktivo? Problem je v tem, da da VOI na nacionalni ravni vse bolj prepuščamo vojaškim institucijam. Ekipe za odzivanje na kibernetsko grožnjo, s katerimi večkrat delamo, so prenesli z oddelkov za podjetništvo, z oddelkov za obrambo. Mislim pa, da predstavniki z področja obrambe niso najbolj primerni za obravnavanje vprašanj z področja notranjega trga. Vojska ni neka zaupanja vredna institucija. Ponavadi imajo nekoga čisto na vrhu, ki odloča in vsi ostali sledijo. Vojska naj se zato ukvarja z vojaškimi vprašanji. Na splošnem trgu pa ne potrebujemo takšne hierarhije, potrebujemo bolj razširjene oblike komunikacije, ki temelijo na zaupanju, ki zaup temelijo na prijateljskih odnosih med posamezniki. V to direktivo bi morali vnesti več predvidljivosti in več preglednosti. Ko zlobne že udarijo, koga pokličemo za to, da se stvari popravijo. V tem trenutku je to zelo težko ugotoviti. Zato moramo uveljaviti jasna pravila glede odgovornosti in glede pravega načina okrepanja, ko gre karkoli narobe. Potem pa so tu še statistična vprašanja. Spomladi je komisija prvič rekla, da je nekje 290 milijonov evrov letne izgube zaradi kibernetskega kriminala. Dobiček pa je nekje v višini 700 milijonov evrov. Se pravi, nekdo nekje vmes zasluži 400 milijonov evrov. Nihče pa tega denarja ne izgubi. Zato me zanima, odkot ti statistični podatki. Ali je komisija zbirala podatke samo strani dveh podjetij semantika in še enega, očitno ti dve podjetji med seboj ne usklajujeta stvari. Če želimo sprejemati dobre politične odločitve na tem področju, potrebujemo tudi zanesljive statistične podatke. Vidim, da predsedujoči že grozi skladivcem, zato bom počasi zaključila. Veliko kritičnih točk je v tej direktivi. Komisija sicer črta pravo smer, jasno je, da gre tu za tržno vprašanje in bi ga morali kot takšnega tudi obravnavati. Nekaterih problemov pa komisija v tem predlogu enostavno ne odpravlja in kot parlament se jih moramo lotiti, če želimo, da internet postane gonilo prihodnega gospodarstva. Mislim, da si vsi takšno gospodarstvo želimo. Hvala. Ja. Hvala lepa, Amelija. Viki Ford za IKR. E Thank you, Hvala lepa. Bom skušala komentirati par stvari, ki so jih izpostavili že ostali kolegi. Če začnem kar sporočevalko. Najprej hvala lepa za to, da ste izpostavili energijo, transport, zdravje, finančne storitve. To so ključni sektori, po mojem mnenju. Hvala tudi za pripombe o tem, da bi morali poskrbeti za to, da spoštujemo dobro delujoče sisteme na nacionalni ravni. Ne smemo biti preveč preskriptivni, sicer bi se znalo zgoditi, da bomo nekatere dobre prakse odpravili. Vse države članice bi morale zagotoviti določeno raven varnosti omrežij in informacij. Potrebujemo strezno strategijo za kibernetsko varnost potrebujemo tudi ustrezne skupine za odzivanje na računalniške grožnje ali CERT, vendar morajo biti te skupine dovolj fleksibilne, zato da ne bo breme prenešeno na že obstoječe strukture, ki se ukvarjajo s temi vprašanji na nacionalni ravni. Poročevalka je podala tudi nekaj dobrih pripomp glede birokracije, še posebej z vidika majhnih organizacij ali pa organizacij, ki ne delujejo v tistih prvih štirih sektorjih, ki jih je navedla poskrbeti moramo za to, da smo čim bolj jasni glede tega, kdo sodi v področje uporabe te direktive. Zato bi si želela videti, kakšen predlog spremembe s tem v zvezi. Razumem tudi pripombe glede javnih sektorjev in obveznosti, ki za njih veljajo. Pilar, zanima me, kako poročevalec v IMKO gleda na to. Javni sektor je bil izuzet iz člena 14. Želeli so se osredotočiti predvsem na organe, ki ne delujejo v javnem sektorju. Nekaj pomislekov je glede zaupnih informacij in tem, kaj se dogaja z uporabo teh zaupnih podatkov. Ne želimo, da bi zaradi zaupnosti spodkopali zaupanje potrošnikov. Vidim pa, da kolegice skupine zelenih sploh ne želi poslušati teh pripomb, niti jih ne posluša predsedujoči. Bodite prosim uljudni. Strinjam se, da to nima nobenega opravka za obrambo, sicer pri kibernetski varnosti obstajajo določeni elementi, ki so strogo povezani z obrambo, zato je treba govoriti o obramnih vprašanjih, pa tudi o vprašanjih z področja notranjega trga. Pomembno je, da državam ne preprečujemo, da sklepajo s tretjimi državami dvostranskih sporazumov. To mora podjetjem biti jasno. Tu gre za minimalno usklajevanje, kajti nekatere države bodo verjetno želele iti še korak dlje. Mislim, da je poročevalka podala nekaj pomembnih pripomb glede samega zaupanja. Ljudje bi morali zaupati v sistem, preko katerega delijo informacije. Potem pa še sistem zgodnega opozarjanja in izmenjava informacij, kako bo to delovalo v praksi, je izjemno pomembno. Pomembno je, da podjetji ne bomo kaznovali, če bodo delila informacije, niti ne želimo, da bi se odvrnila od tega, da delijo informacije. Mislim, da bi morali spremljati razvoj na trgu. Ne smemo zaostajati, ko gre za ta vprašanja. Hvala. Hvala lepa, gospod Ford. Zdaj pa odpiram razpravo za vse ostale zainteresirane člane. Vsak ima na voljo dve minuti. Gospod Cukularez. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Očitno je, da je komisija vložila veliko truda v pripravo tega predloga Ta predlog je učinkovit, poleg tega pa je usklajen s pričakovanji držav članic, upošteva tudi vsa občutljiva vprašanja, ki se tu porajajo. Kakorkoli že, zdi se mi, da je predlog Evropske komisije kompromisni predlog, to pa pomeni, da ne more biti učinkovit. V prvi vrsti je komisija skušala poskrbeti za birokratske postopke, kibernetska varnost, kibernetski kriminal, kibernetski zid. Tu gre bolj za modne besede, kot pa za nekaj, kar bi prispevalo k eh, oblikovanju prave rešitve, s katero bi zagotovili varna omrežja, ki jih države članice tudi potrebujajo. Besedilo omenja kibernetsko varnost, ampak vprašanje je, kje se začne kibernetski kriminal. Ti meje med posameznimi elementi je res težko najti. Težko je ugotoviti, kje so posamezne ločnice. Ne vem, kaj se potem dogaja v stvarnosti. Dejstvo je, da je vse tisto, kar se dogaja na internetu, povezano potem tudi z vsakodnevnim življenjem naših državljanov. Varnost je seveda končni cilj tega predloga, vendar ne vem, ali bomo s tem predlogom dejansko zagotovili večjo varnost, ali ne bomo s tem samo uh, zadovoljili vseh tistih birokratskih postopkov, ki se izvajajo v okviru komisije. Ogromno kibernetskega kriminala se zgodi na internetu. Tudi državljani ne vedo vedno, kako naj se zaščitijo pred vsemi temi oblikami kriminala. Glede na to, kako pogosto se dogajajo to vrstna dejanja, pa se mi zdi, da ne bi smeli prepuščati vsega samo državam članicam. Videli smo, kaj se je zgodilo z nemškimi državljani, kako so američani vohunili za njimi. Ameriško podjetje ima sedaj na voljo podatkov več kot dveh milijardah in pol posameznikov. Zato se mi zdi, da bi morali imeti na voljo tudi ustrezna sredstva, s katerimi se bomo zaščitili preko kibernetskih napadov na globalni ravni. Komisija sicer sledi določenim cilje, ki so hvale vredni, vendar se mi zdi, da bi morali predvsem morali uveljaviti mehanizme, s katerimi bomo zagotovili varnost omrežji. Varnost je pomembna, ampak varnost celotnega sistema, ki se uporablja. Hvala. Uh. Hvala lepa. Gospa Andersdotter je prosila, če lahko zastavi britanski delegacije na vprašanje. Ne moram vam dovoliti, da vprašate britansko delegacijo, karkoli lahko pa vprašate gospod Ford, če se ona strinja s tem vprašanjem. Če gospa Ford želi prejeti vprašanje z vaše strani, gospod Andersdotter, vam bom dal besedo potem, ko gospod Iles pove svoje. Najprej pa sprašujem gospod Ford. Poročevalka v senci skupine zelenih ni poslušala tega, kaj sem prej govorila. Sama sem ji prisluhnila, potem pa je ona ostala in šla za pulce pogovarjati z vami, medtem ko sem jaz podajala svoje pripombe. Ne vem, kako spoštujete potem majhne skupine v parlamentu. Torej ne boste sprejeli vprašanja. Če gre za opravičilo, potem ja. I'm not in a position to say. No, tega ne vem. Najprej pa gospod Ilves. Spoštovane dame in gospodje, jaz bom dal nekaj strukturnih pripomb. Prvič, večina, kar smo slišali, malo različno, pa tudi isto, pravzaprav ni zadeva, s katero naj bi se ukvarjal ta odbor. Mi smo z imkom eh, se o tem pogajali, mi smo neke stvari izgubili zaradi vsega tega. Mi, eh, to moram reči, da me jezi in eh, pristopi so zelo ambiciozni, ki so bili tukaj formulirani. Drugič, jaz mislim, da imko, je dal 113 eh, predlogov sprememb. Eh, v glavnem so predpis, prepisali to, kar so jim iz držav članic iz ministrstva poslali in seveda eh, to kaže, da so o tem razpravljali tudi v nacionalnih državah. Eh, po mojem moramo to spremeniti. Prvič, vedno bomo razpravljali o tem, kaj je kritična infrastruktura in tako dalje. Eh, tu tudi pogodbe niso zelo stabilne, ki jih imamo. Eh, to je razprava, ki smo jo v preteklosti že vodili in vedno zgubili, zato ker so notranji minister rekli, da bodo oni to formulirali. Če hočemo, imeti opredelitev oziroma okvir tega, kar naj bo v pogodbi, pa se mora to našati na notranji trg, ne pa kritično vprašanje glede kritičnih infrastruktur in tako dalje. In če smo sploh pristojni ali ne. Moje vprašanje, eh, Kar zadeva industrijo, jaz moram reči, da sem eh, presenečen, kako hitro smo popustili industriji. Eh, tu eh, varnost ni zagotovljena, imamo zelo obsežno temo in jaz se ne strinjam s tem, čeprav sem za prosti trg, da bi izvzemali določene sektorje. In pol pa tisto, kar ostane, to bo premalo vsega skupaj, to nima nobenega smisla, e, ker je kritično infrastrukturo težko opredeliti. Jaz mislim, da moramo razmišljati o tem, moramo eh, dokazati, da imamo eh, prostovoljni sistem in da pa kljub temu bi moral biti zelo učinkovit. Mi moramo razmišljati o tem, kako bomo zdaj industriji in drugi stran, se pravi tudi komisiji, dali čas, da to uveljavijo. Eh, jaz mislim, da vek, da pot, ki ga opisuje Imko, na vsak način ni prava. Uh, E, to je popolnoma narobe. Druga tema, jaz mislim, da če se bomo dogovorili za prostovoljnost, potem moramo e, zadeve razširiti. No, Hotev bi upozoriti na to, da ravno vprašanje internacionalizacije v poročilu komisije ni dobro obdelan. E, v Združenih država se ukvarja ravno z istimi stvarmi. In v Združenih državah eh, imajo nekaj, kar eh, so zelo natančno opredelili. Namreč prostovoljno s tem ste jaz tudi strinjam. In e, po drugi strani pa se od tega prihajajo z regulativnim pristopom. Jaz mislim, da je potrebno eh, doseči, da se v poročilih jasno pokaže, kakšne so izgube zaradi eh, kibernetske eh, kriminalitete. In eh, tega se nikjer ne najdemo, to se nikjer ne pojavlja. Eh, torej, eh, to bi bilo nujno eh, potrebno jasno pokazati. To so zadeve, kjer moramo eh, dati svoj prispevek temu, in kjer lahko dejansko nekaj naredimo za evropski notranji trg, ker drugače pa bomo se ostalno eh, se borili, kaj je pristojnost poncionalnih držav in kaj je pristojnost komisije. Dobro, sedaj bom gospe Anders Dotar dovolil, da zastavi vprašanje. Seveda pa je od vas odvisno, ali želite odgovoriti, gospa Ford. In zakaj mi to do, dopuščam, gospe Adna Zotar? Stopila je namreč do mene in ima vprašanje, če lahko vam zastani vprašanje, tako da ni prišla samo pokramljati z menoj. Sedaj bom zato za dovolil gospe Adna Zotar, da zastavi vprašanje. Izvolite. Gospod predsedujoči, kakorkoli že ni poslušala moje kolegice pogovarjali ste se s predsedujočim. Da, verjetno se zavedate, da imamo ženske zelo dobre sposobnosti pri več opravilnih nalogah in ta sama tudi tako delujem. Predsedujoči, dovolj bom vprašanje, če bo gospa Fortus želela odgovoriti dobro, drugače pa ne in je to njena odločitev. Se opravičujem, če sem izpadla nespoštljivo, tega nisem želela. Moje vprašanje se glazi, če je Združeno kraljestvo investira 500 milijonov funtov za varnost omrežji, kako pričakujete, da bodo evropski narodi, ki želijo sodelovati pri ustvarjanju notranjega um, trga, kako ne zaupajo v vaše dejavnosti, glede na to, da vaše vojaške operacije izpodbijajo iz naše prizadevanja. Internet bi moral biti prostor miru, kjer se, lahko, kjer se vsi razumemo. Hvala. Se želite odzvati? Ok, fine. Dobro, prav. Sedaj pa dajem besedo komisiji. Tri minute imate na voljo, gospod Kalven. Uh, uh, Najlepša hvala. Najprej bi se rad zahvalil odboru za razpravo. Seveda ste izpostavili številne točke, na katerih so še potrebne razjaznitve in točke, o katerih bi se lahko pogajali. Spustil bi se samo v najpomembnejše elemente, glede na to, da imam na voljo omejen čas. Najprej zaupanje je seveda glavni element. To je eden izmed uh, razlogov, zaradi katerih je komisija predlagala to direktivo, zato da bi zagotovili zaupanje v državah članicah, ko gre za razvoj skupnega digitalnega trga v Evropi. Glede področja uporabe direktive želimo biti bolj učinkoviti, učinkoviti kot je le možno in graditi na že obstoječih infrastrukturah v, v državah članicah. Ne želimo vajati novih struktur, želimo zagotoviti minimalno usklajenost eh, pri zagotavljanju spletne varnosti. Najbolj kritična točka z našega stališča je pokritost eh, tržnih operaterjev, ki naj bi bili podvrženi pravnim obveznostim seveda cenim komentarje gospoda Eilerja o kritični infrastrukturi, vendar tu bi morala iti direktiva dlje od kritičnih eh, infrastruktur in pokliti vsa ključna spletna podjetja, ki igrajo ključno ulogo pri vzpostavitvi in delovanju digitalne agende, zato da bi zagotovili resnično enoten digitalni trg. Gre za pokritje vseh ključnih spletnih storitev, ki so pomembne za delovanje naše družbe in gospodarstva. S tem želimo zagotoviti seveda enake pogoje delovanja, enake pogoje za konkurenčnost vseh podjetij. Telekomunikacijska podjetja so že podvržena nekaterim eh, obveznostim, ki so omenjene tudi v tej direktivi. Sedaj pa so se pojavili tudi druga spletna podjetja in pridružile se jim bodo v prihodnosti verjetno še veli, številna druga, ki bodo ponujala podobne storitve. Takšne storitve je torej treba prav tako zaobjeti, zato da bi zagotovili enake pogoje delovanja. Najlepša hvala za besedo. Hvala, gospa Ford, želite besedo? Da, samo naj. Ne naj se odzovem na vaše vprašanje. Jasno ste dejali, da po vašem mnenju je ta dosje dosje za notranji trg in ne dosje, ki se tiče obrambe. Ampak potem ste meni zastavili vprašanje, meni, članici odbora industrije, raziskave in energetike, vprašanje, ki se je nanašalo na obrambno politiko Združenega kraljestva. To ni v pristojnosti tega odbora. Če želite zastaviti vprašanje, v pisni obliki predstavniku britanske vlade bom zagotovila, da bo vprašanje posredovalo pristojnemu ministrstvu v vladi Združenega kraljestva. Deli predloga, kot je dejala komisija, so seveda izpostavili številne razloge za težave, glede za lahko za človeške težave, za napake, tehnične škrate in dejansko tudi obramne napade. Ampak vaše vprašanje se nanaša na obramno politiko in lahko samo zagotovim, da bo besedilo posredovano pristojnim eh, odborom naši vladi, ne mora pa odgovoriti na eno v okviru odbora za industrijo raziskave energetiko. Hvala. Hvala. Gospa Ford, sedaj pa dajem besedo poročevalki, da prav zame. Eh, ja se ve, ki los debates van a ser interesantes. Hvala lepa, gospod predsedujoči. Očitno je, da bodo razprave zelo strastne in razporljive. Že ta začetna je bila takšna. No, najprej bi rada povedala nekaj, kar se mi zdi sami po sebi umevno, ampak očitno je povzročilo nekaj zmede. Internet zadeva vse. Zadeva predstavnike industrije, zadeva notranji trg, zadeva varnost, zadeva. Vatikan zadeva, ne vem, govorimo vendarle o internetu, lepo prosim. Internet deluje neodvisno od tega, kako mi gledamo kot odbor na določene zadeve. Internet zadeva čisto vsakega. To je splošno načelo. Internet je zelo pomemben, daje nam tudi neko veličino, ima veliko vpliv tudi na razvoj človeštva. Internet, kot rečeno, prizadane čisto vsakega. Ne bom ustrajala več na tem. Torej, že v tej prvi izmenjavi mnen se mi zdi, da je bilo podanih nekaj izhodišč za nadaljni razmislek. Sama sem dobila kar nekaj zagona za nadaljne delo. Upoštevala bom seveda pripombe kolega poročevalca o senci glede Kalfina glede deljenja informacij. Tudi ostali kolegi so omenjali področje uporabe, potem je tu vprašanje zaupnosti, potem dvostransko komuniciranje. Tudi kolega Eler je povedal nekaj dobrega. Upoštevati bomo morali vse vidike tega vprašanja. Predvsem pa je treba zagotoviti čisto vsem možnost, da sodelujajo pri tem. Komisija je v svoj predlog vključila ogromno vprašanj, s katerimi bi naprimer lahko še zapletli birokratske postopke, naprimer tisti seznami, ki sem jih prej omenjala, seznami obveznosti, ki niso zaključeni potem želimo si, da bi dialog bil dvostranski. Spodbuditi je treba udeležbo, sodelovanje vseh posameznikov pri vseh vidikih. Čeprav so ti seznami nekoliko kaznovalni v narekovajih, kajti lahko bi komu povzročili težave, pomembno je, da informacije potekajo v obe smeri. To se meni zdi ključnega pomena, če želimo zagotoviti dodaten zakon. Sama bom skušala upoštevati tudi vaše pripombe, z večino se strinjam. Oblikovala bom torej mnenje, ki bo, upam, dosledno odražalo mnenje odbora. Itre, pri določenih vprašanjih se bomo morali še pogajati. Tudi v sami obrazložitvi bom stvari nekoliko bolj natančno in celovito pojasnila. Toliko za enkrat, hvala lepa vsem. Pripričana sem, da nas čaka še veliko intenzivnega in strastnega sodelovanja. Hvala lepa. Much, Najlepša hvala. Sedaj nadaljujemo z naslednjim poročilom, gre za poročilo Bareja. 20 minut je predvidenih za to razpravo. Ob 16.15 pa predvidoma začenjamo glasovanje. prejšnjemu doseju pa moram dodati še, da so roki za uložitev pripomb 7. novembra opodan. Sedaj pa dajemo besedo gospe Bareji. Hvala predsedujoči. Tu gre za mnenje, o katerem smo se že večkrat pogovarjali v našem odboru. Parlament je dal pobudo za to, gre pa za vprašanje, kako lahko Evropska unija prispeva k oblikovanju ugodnega okolja za podjetja. Poslovne dejavnosti na novo ustanovljena, podjetja za ustvarjanje novih delovnih mest. Pri mnenju, kot veste, je število znakov omejeno. Sama sem želela povdariti predvsem politiko, ki jo vodijo podjetja poskrbiti je treba, da bodo evropske politike primerne za podjetja. Sprejeli smo ogromno direktiv, tudi posameznih zakonodajnih aktov, ki pa jih posamezniki niso sprejemali kot nekaj pozitivnega in učinkovitega. Predvsem pa niso privedli do pozitivnih rezultatov vsi ti zakonodajni akti, zato ker so bili premalo poenoteni ali pa se niso dovolj dosledno izvajali. Mi želimo s tem predlogom poenotiti celoten okvir. Pomembno je, kako zagotoviti kapital za naložbe, finančni instrumenti so pomembni, zagotoviti je treba tudi ugodne okoliščine za delovanje. Strinjamo se s programom Kosme, obžalujemo pa to, da je za program Kosme, namen, Kosme namenjenih malo finančnih sredstev, zelo majhen del je namenjen podjetjem kot takim, To velja tako za kozme, kot tudi večletni finančni okvir. Mislim, da bi morali spodbuditi podjetja in zaposlovanje, poudariti bi morali torej to kulturo podjetništva že v samem procesu izobraževanja, tudi tveganje bi morali obravnavati kot nekaj, o čemer moramo prihodne podjetnike in podjetnike poučiti. Potrebujemo ustrezne portale za dostop do mednarodne trgovine, potem dostop do zasebnega trga. Pomembno je, da zagotovimo dostop do posameznih javnih razpisov in natečajev. Zagotoviti je treba tudi ustrezno sklajevanje med novimi podjetji in že uveljavljenimi podjetji. To je zelo pomembno za samo izobraževanje in tudi za samo varnost. To mnenje bomo dopolnili še s predlogi sprememb. Kot rečeno, zelo omejeni smo pri pripravi mnen z vidika znakov. Upam, da bomo s pomočjo predlogov sprememb to mnenje še dopolnili in da bodo preko predlogov sprememb kolegi izrazili svoje mnenje. Hvala. Veste, Cukalas. Gospod Cukalas, prosim. Hvala, predsedajoči. Rad bi izpostavil. Ta sem mnenja, da je to poročilo zelo pomembno. Menim, da bi moral biti naš odbor pravzaprav še bolj proaktiven in ambiciozen pri izpostavljanju posameznih pobud, ki smo jih sprejeli v zadnjih letih, zato da bi olajšali delo našim podjetjem. Naš namen je zagotoviti rast in eh, visoko kakovostna delovna mesta, ki so nujno potrebna v današnjem globalnem gospodarstvu. Sedaj, ko, se, ko izhajamo iz krize, se srečujemo z rastjo, z upadom delovnih mest. Šest milijonov ljudi v Evropski uniji je brezposelnist in to je pravzaprav časovna bomba za Evropo. Naše gospodarstvo torej ne bo vzdržno na dolgi rok, če se ne bomo z dolžno zauzetostjo ukvarjali s temi vprašanji. Čeprav imamo sedaj najboljše izobražene generacije, se srečujemo z brezposelnostjo mladih, ki znaša v nekaterih držav celo do 60 odstotkov. To eh, povzroča beg možganov in eh, slabe obete za prihodnost. To se ne dogaja le v naši državi, temveč tudi v številnih drugih evropskih državah. Veliko proračunskega denarja in sredstva je bilo uloženih v izobraževanje mladih, ki imajo sedaj univerzitetno izobrazbo, magisterije, vendar pa njihovih zmogljivosti ne uporabljamo. Delajo na um, delovnih mestih, kjer so slabo plačane, kjer ne izkoriščajo svojih kori, um, zmo, zmožnosti. Ne ustvarjamo torej um, delovnih mest, do katerih pa je naša generacija nekoč imela um, dostop. Istočasno ne olajšujemo mladim, da bi um, začenjali nova podjetja in sami ustvarjanja delovna mesta. Naša ocena je torej, da bo naš enotni trg izpopolnjen še z digitalnim trgom in tako dal boljše možnosti za obstoj in rast novih podjetij. Nova podjetja, ki so ustvarjena v Evropski uniji, so, kot veste, v slabšem položaju, morajo naprimer um, preseliti sedež v Silicijo dolino, če želijo uspeti. Uh, treba se je torej osredotočiti na kulturo, kreativne sektore, sektore zdravja in turizma, kjer smo torej kot Evropa močni. V preteklih letih je bilo potrebnih približno 5 milijonov evrov za to, da ustvariš nek nov proizvod in ga uvedeš na trg. Sedaj prek novih elektronskih orodij pa običajni stroški znašajo približno 12 tisoč evrov. Sedaj imamo na voljo številne programe, s katerimi podra, po, pomagamo podjetjem in MSP-jem v Evropi, tudi na področju IKT-ja. Na koncu pa, ko sprejmemo te programe, namenimo pro, samim programom malo finančnih sredstev in tako ne moremo spremeniti večje slike ne moremo si privoščiti, da ne bi ukrepali, da ne bi olajšali mladim ustvarjanje novih delovnih mest in novih podjetij. Najlepša hvala, Jürgen Kreuzmann. No, jaz bom čist kratek. E, kolegica je predložila zelo dober osnutek, e, zajema vse točke, ki so e, pomembne v tem, pri tem problemu. Odstavek C, tu gre za ukrepe za eh, spodbujanje podjetništva in tu gre dejansko za eno področje, eh, za katerega je predviden del programa Kozme. Glavni problem eh, MSP-jev pa je, da ne morajo priti do eh, sredstev za kreditiranje. Eh, kar zadeva točko E, Eh, te ukrepe bi bilo treba seveda uskladiti na vseh ravneh, to bi bilo zaželeno. Eh, mislim pa, da vključevanje lokalne ravni, da je to malo predaleč. Eh, potrebno je tudi proudariti, da je potrebno spodbujati predvsem mlada in inovativna podjetja, da je treba zajeti nove trge in tu mora veljati to za vse MSP-je. In e, možnosti interneta so zagotovo zelo velike, obtoje eh, ponuja se nove priložnosti, ampak seveda obstajajo še vilne ovire za e, notranji trg. E, Eh, seveda eh, davek na dodano vrednost in tako dalje, to so seveda gotovo področje, o kateri bilo treba še spregovoriti. Tu gre predvsem za inovacije in temu je treba dati največjo odpodbudo. Hvala, gospod Krombecman. No. No, gospod Lamers ne, ne želi besede, dobro, sedaj pa gospa Forta. Najlepša hvala, to je zelo pomembno mnenje. Omenili ste torej zmanjšanje birokracije, to je zelo pomembno. Komisija seveda sodeluje z MSP-ji pri opredelitvi m, mm, najbolj birokratskih zakonodajnih aktov. In pomembno je, da kot odbor za industrijo raziskave energetiko rečemo, da želimo, da se nekaj stori, da bi zmanjšali birokracijo pri teh um, glavnih desetih zakonodajnih aktih, ki so najprej obremenjujoči. Želimo, da se torej spremajo dejanski ukrepe glede teh desetih aktov, da bi zmanjšali torej, um, birokratske zahteve. Poleg tega res je pomembno, da je Evropska unija sprejela pobude za večji dostop do finančnih sredstev, ampak treba je storiti več. Treba je podpreti države članice tam, kjer same pomagajo na področju financiranja MSP-jev. Prav tako je treba sprostiti sredstva iz eh, zasebnih virov. Pomembno pa je izpostaviti, da nekatere podjetja že vidijo lut na koncu tunela. Irska, na primer, že beleži preobrat. V Združenem kraljestvu je bilo ustvarjenih veliko novih delovnih mest, 300 tisoč novih podjetij v preteklem letu, tako da treba se osredotočiti na pozitivne vidike, na dobre prakse v preteklih letih. Treba je zagotoviti, da bo komisija sledila pametnemu načrtovanju in da bo zmanjšala upravno obremenitev, kjer je to možno. To je torej moj predlog. Poglejmo si države, kjer so prakse dobre. Treba je vključiti tudi zasebni sektor, poleg javnega sektorja in črpati finančna sredstva tudi iz tam. Prav tako pa je treba predvideti prav specifične ukrepe In dajmo enkrat jasno poimenovati te ukrepe. Dajmo enkrat jasno reči, da naprimer um, odbor za industrijo raziskave energetiko želi, da se zmanjša upravna bremenitev, naprimer, ko gre za direktivo o delovnih časih. Lahko bi dovolili, da obstajajo izjeme, torej za MSP, e, glede zahtev teh direktiv. Najlepša hvala, gospod Vidal Kvadras, za štiri minute. Uh, najlepša hvala predsedajoči, najlepša hvala gospej Barej za zelo dober osnutek mnenja. Izpostavila je zelo dobre elemente. Omenila je ključno vlogo interneta ne le pri obveščanju um, temveč tudi na področju pridobivanja novih finančnih virov. Prav tako je izpostavila potrebo držav članic, da se povežajo z industrijo in ustvarijo mreže. Treba je približati tudi izobrazbeno strukturo potrebam trga. In prav ima, ko izpostavlja, da vajniški programi lahko izboljšajo mm, izobrazbo in veščine mladih. Mislim, da je pomembno, da naš eh, odbor izpostavi, da je treba spodbujati podještniškega duha že od mladih let. In vedno izpostavljamo, da, delo, da delovna mesta ustvarja industrija, ne pa načrti za gospodarsko rast. Poleg tega treba je prisluhniti pomislekom tistih, ki upravljajo MSP-je in treba se je zavedeti, da so MSP-ji sama hrbtenica evropskega gospodarstva. Najlepša hvala, gospod Prodi, za minuto. Hvala, predsedujoči, zelo na kratko. Zdi se mi, da gre tu za nekaj izjemno pomembnega, Slišali smo že, da je izjemno pomembno zagotoviti dostop do posojil. Podjetjem je to enostavno treba omogočiti, še posebej MSP-jem. Potem dostop do znanja, dostop do zaščite in varnosti, enakopravne zaščite. Mislim, da so ta javno-zasebna partnerstva nekaj koristnega. Tudi ti skupni podjemi so se izkazali za koristni naprimer, ko gre za zaposlovanje na področju visoke tehnologije. Še nekaj bi rad podaril in sicer, po mojem mnenju, bi morali nekoliko bolj podrobno obravnavati družbeno odgovornost podjetij. Zdi se mi, da je ta zmožnost ustvarjanja in ohranjanja delovnih mest izjemno pomembna, da je bolj pomembna od dobička, da je bolj pomembna od bottom line, torej od črte, ki jo potem potegnemo pod bilanco. Podjetjem je treba pomagati. Hvala. Najlepša hvala, gospa Ulfskog. Tak så mycket. Eh, jag vill eh, först eh, tacka eh, min kolega. Najlepša hvala. Jaz bi se hotela najprej prisrčno zahvaliti gospej Bareja, ker je opravila odlično delo s tem besedilom. Eh, gre predvsem za to, da se pomaga MSP-jem, tako da bo lahko ti delali in eh, bodo lahko se še razširili v Evropski uniji. Kar pa ni naredila, je to, kar nažalost so naredili mnogi v parlamentu. Namreč ni skušala ustvarjati con za, eh, za MSP-je, kjer se jim dovoli delati, eh, kjer eh, se določa, da jim ni treba upoštevati vseh pogojev, ki drugače veljajo za delodajalce in delojemalce. Tega ne bi smeli delati. Potrebno je prevzeti odgovornost. To pomeni, da je potrebno delovno pravne eh, pogoje, tarifne pogoje, sploh vse pogoje, ki so povezani z delom, upoštevati. To so temeljne pravice, za vse, tako za tistega, ki dela v malem podjetju, kot tudi za tistega, ki dela v velikem podjetju. In obstajalo je nekaj poročil, kjer je, se je pojavila prav ta ideja, namreč, da majhna podjetja bi morala imeti izjeme pri upoštevanju teh pravil. Ampak jaz mislim, da na ta način bi se morali boriti z drugimi tvegani kot velika podjetja. In to je nekaj, česar ne moramo sprijeti. Hvala, gospa Ulskog. Zdaj pa komisija. Gospod Grunberg. Yes, Najlepša hvala, da se lahko odzovem. Čisto na kratko glede industrijske politike. Tu gre za prijazno ugodno okolje za podjetja. In mislim, da je v osnovi predlog um, namenjen temu, da bi omogočili konkurenčnost podjetjem, da bi uporabili svoje um, inovativnosti in svoje veščine. In tu se dotikamo tudi vprašanj brezposelnosti in tako naprej. V zadnjem sporočilu o industrijski politiki smo opredelili štiri stebre, ki so odraženi tudi v naših razpravah in v samem poročilu. In sicer gre za dostop do finančnih sredstev in omenja se tudi veščine. Sedaj smo torej v fazi izvajanja, sedaj gre za izvajanje samih politik. In treba je spostaviti, da velik del izvajanja predstavlja nalogo komisije in tudi nalogo držav članic ter regij prek različnih forumov, torej govorimo tudi z drugimi akterji in se sprašujemo, kako bi lahko naprimer uporabili kohezivne, um, kohezivni sklad eh, za nadaljno gospodarsko rast. In v septembrskem govoru gospoda Barosa o stanju unije je bilo izpostavljeno potreba, po izboljševanju um, industrijske politike in to počnemo trenutno. Pripravljamo se torej tudi na svet, ki bo potekal prihodnjega februarja in se bo sredotočal na industrijsko politiko. Naj izpostavim tudi, da smo govorili o um, upravnih obremenitvah in v preteklih letih smo veliko razpravljali o tem trenutno, kot veste, izvajamo torej pregled eh, zdravja posameznih sektorjev. Ugotavljamo, kako bi lahko izboljšali okvirne pogoje. Začeli smo naprimer z rafinerijami mm, goriva in sektorjem eh, predelave aluminija. Tako da mislim, da se je komisija ustrezno odzvala na izive. Najlepša hvala, sedaj pa dajem besedo gospe Bareji za povzetek. Neč, na koncu bi se rada samo vsem zahvalila, kajti zdi se mi, da so šle vse pripombe v isto smer. Vsi ste povdarjali zaposlovanje kot nekaj ključnega. Nedvomno nas čaka precej sušno obdobje, ko gre za vzpostavljanje delovnih mest. V nekaterih državah se stanje izboljšuje, v drugih ne. Dostop do finančnih virov je bila druga skupna pripomba. Vesela sem, da ste podali vse te pripombe in upam, da boste oblikovali tudi predloge sprememb. Hvala lepa, to je vse. Najlepša hvala pripravljake mnenja. Rok, rok za uložitev pripomb je 5. november opovdan. Tako, sedaj prehajamo k glasovanju in čez dve minuti bomo dejansko začeli s glasovanjem. Ponovora, Mr. Rubik. Ja, danke. Gospod Rubik želi besedo. Bi eno prošno. E, načrtovanje časa glasovanja je za nas zelo pomembno. Zato predlagam, da bi do maja naslednjega leta dobili natančne podatke, kdaj je predvideno glasovanje, ker nam bo potem dosta lažje, da se na to pripravimo. Ja, das... Ja, radi bi tako naredili, ampak mal je odvisno seveda od tega, kako dolgo bodo člani govorili. Dobro. Dobro, nadaljujemo z glasovanjem. Najprej preizkusno glasovanje. Glasujemo. <laughs> That's not a good idea. The vote is closed. Konec glasovanja. Videti je, da je vse v redu. Dobro, potem lahko nadaljujemo s prvim glasovanjem. Gospa Hercog ima svojo kartico, dobro, gospa Ulfskog pa želi besedo. Glede prvega dosjeja, prosim. Oske. Da. Rada bi vas prosila, da upoštevate ustni predlog spremembe k kompromisnemu predlogu številka 12. Rada bi spremenila glagol may v shall on article 23, paragraph 1. Gre za prvi odstavek 23. člena. Dobro, k temu se bomo vrnili, ko pridemo do tega predloga. Če bodo člani odbora nasprotovali, če bodo štirje člani nasprotovali, potem tega predloga ne moremo sprejeti, ampak eh, bomo videli, ko pridemo do tja. Gospa Andersdotter, vprašanje glede pravilnosti postopka, prosim. Hvala, predsedujoči. Torej, ko se spuščamo v glasovanje, bi rada izpostavila en pomislek. Naše delo ne bo povečalo transparentnost in varnost uh, skrbniških storitev. Tu gre za poročilo, ki ima zelo slabo tehnološko terminologijo in to ne bo izboljšalo okvira um, za delovanje na samem trgu strani tistih, ki zagotavljajo skrbniške storitve. Lahko bi prišlo do ustanavljanja pravih kartelov, tako da bi rada posvarila kolege naj premislijo, kako bodo glasovali pri tem dosjeju. Dobro, najlepša hvala, kljub temu bomo glasovali. Dobro, pripravljeni smo. Najprej kompromis ena, kdo je za? proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 2 za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 3 za, proti, vzdržani, sprejeto. Predlog 111 do 113 oziroma 114. Amandmaj 111 do 114, kdo je za, proti, vzdržani, zavrnjeno. Amandmaja 12 in 16 skupaj za, proti, zdržani, sprejeto. 115 za, proti, zdržani, brezpredmeten. Predlog 116 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 26. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. 117. Za? Proti? Vzdržani? Mislim, da ni razvidno. Vsaj meni ne. Lahko preverimo? Glasujemo. Konec glasovanja. zavrnejo z 21 proti 20. Predlog 118 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 119 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 120 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 121 za, proti, vzdržani, sprejeto. Nadaljujemo s predlogom 129. Kdo je za? Proti? Zdržani? Zavrnjeno. Predlog 18. Želite, da preverimo elektronsko? 129. Glasujemo. Predlog spremembe 129. Glasujemo elektronsko o predlogu 129. Konec glasovanja. 29 proti 19. Sprejet. Nadaljujemo 130. Kdo je za? Proti? Zdržani? Zavrnjen. 131. Kdo je za? Proti? Zdržani? Zavrnjen. 16. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen. 19. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen. 35. Za? Proti? Vzdržani? Sprejet. 138. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen. 16. Želite, da preverimo 138? Dobro, preverjamo elektronsko. 138. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 13 glasov za, 36 proti. Sedaj pa predlog 16. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejet. Kompromisni predlog 4. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejet. 195. Kdo je za? Kdo je proti? Zdržani? Sprejet. Dobro, preverjamo elektronsko 195. 159, se upravičujem. Konec glasovanja. Sprejeto. 171. Kdo je za? Proti? Zdržani? Zavrnjen. Kompromisni predlog 5. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejeto. 191. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Zavrnjen. 192. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Mislim, da moramo preveriti elektronsko. Preverjamo predlog 192. Glasujemo. Konec glasovanja. zavrnjeno. Sedaj glasujemo 58. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejet. 193. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. Kompromisni predlog 6. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. Štiriindvajset, kdo je za? Proti? vzdržani, sprejet. 27 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 28 ga je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Kompromisni predlog 1 ga je za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromisni predlog 2 ga je za, proti, vzdržani, sprejet. predlog 227 eh, in 71. Eh, Kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromisni predlog 3. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Amandma 45. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Amandma 46. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromisni predlog 4. Kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Prehajamo na 35, kdo je za, proti, zdržani, sprejet. Kompromisni predlog 5, kdo je za, proti, zdržani, sprejet. Kompromis 6, kdo je za, proti, zdržani, sprejet. Dvesto oseminosemdeset, kdo je za, kdo je proti, vzdržani, zavrnjen. Kompromisni predlog sedem, za proti, vzdržani, sprejeto. Predlog 91, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 8, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 9, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Amandma 95, kdo je za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 10, za, proti, vzdržani, sprejet. predlog 351 in 103 skupaj, kdo je za, proti, vzdržani. Sprejet. Kompromis 11, kdo je za, proti, vzdržani. Sprejeto. Sedaj pa gospa Ulfskog vlaga um, ustni predlog spremembe. Da, tako je, želim se vložiti ustni predlog spremembe, prvi glagol may, may be, bi zamenjali z shall be. Gre za prvi odstavek 23. člena. Dobro, najlepša hvala. Kdo ogovarja? Ne, nihče ne ogovarja, torej glasujemo o kompromisnem predlogu 12 skupaj z ustnim predlogom za, proti, vzdržani, sprejeto. Amandma 74, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Korpomis 13, kdo je za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 14, za, proti, vzdržani, sprejeto. Kompromis 15, za, proti, vzdržani, sprejeto. 16 kompromisni predlog za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromisni predlog 17, da je za, proti, vzdržani, sprejet. Amandma 47, da je za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog 408, da je za, proti, vzdržani. Mislim, da moramo to preveriti elektronsko. Preverjamo 408. 408. Glasujemo. Closed. Konec glasovanja. It is carried. We... Predlog je sprejet. Nadaljujemo 409. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejet. 410. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejet. 411, kdo je za? Proti? Zdržani? Zavrnjen. Nadaljujemo 412, kdo je za? Proti? Vzdržani. Rad bi, da preverimo elektronsko. Preverjamo predlog 412. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejeto 26 glasovi za proti 15. Kompromis 18 je za proti vzdržani sprejeto. Kompromisni predlog 19 za proti vzdržani sprejeto. 426 kdo je za proti vzdržani zavrnjen. Želite, da premerimo 426? Dobro, preverjamo 426. Glasujemo. The vote is closed. Konec glasovanja. Rejected. Predlog je zavrnjen. Glasujemo 428 in 139. Kdo je za? Proti? Zdržani? Zavrnjeno. 429. Želite, da preverim 428 in 139. Dobro. Preverjamo skupaj 428 in 139. Glasujemo. The vote is closed. Konec glasovanja. Sprejeto. 429 proti. Vzdržani. Zavrnjen. Kompromisni predlog 20. Kdo je za? Proti? Vzdržani. Sprejeto. 434. Kdo je za? Proti? Vzdržani. Preverimo elektronsko. 434. Glasujemo. 434. result is closed. Konec glasovanja. Sprejeto. Predlog 435 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 21 za, proti. Želite, da preverimo predlog spremembe 435? Dobro. konec glasovanja. Sprejeto. Kompromis 21 za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog 438 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog 442, kdo je za, proti, vzdržani, vzdržani zavrnjen. Predlog 50 za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog 445 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Kompromis 7 za, proti, vzdržani, sprejet. Ne, se upravičujem. Hmm, zmotili smo se. Najprej moramo glasovati o predlogu 59 in 147 skupaj. Kdo je za? Proti? Zdržani? Sprejeta. Predlog 447 za proti, vzdržani, sprejet. 448 za, proti, vzdržani, sprejet. 449 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Kompromis 7 za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog 2 za, proti, vzdržani, sprejet. 52 za, proti, vzdržani, sprejet proti, vzdržani, sprejet. 53 za, proti, vzdržani, sprejet. 54 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 55 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 56 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 59 za, proti, vzdržani vzdržani, sprejet. 61 za, proti, vzdržani, mislim, da je sprejet. Bomo preverili 61. predlog spremembe, glasujemo elektronsko. Konec glasovanja. Sprejet. Kompromis 8 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 9 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 10 za, proti, vzdržani, sprejet. 67 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 1 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Predlog 5 za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog šest za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 22 za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog 8 za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog 5 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 2a, proti, vzdržani, sprejet. Predlog 10 za, proti, vzdržani, sprejet proti, vzdržani, sprejet. Predlog 71 za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog 3 za, proti, vzdržani, sprejet. 11 za, proti, vzdržani, sprejet. 72 za, proti, vzdržani, sprejet. 12 za, proti. Lahko prosim dvigujete roke. За. velika večina za. za. 73. predlog. Predlog 73 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 7 za, proti, vzdržani, zavrnjen. Kompromis 23 za, proti, vzdržani, sprejet. 5 za, proti, vzdržani, zavrnjen, 75 za, proti, vzdržani, zavrnjen, kompromis 24 za, proti, vzdržani, sprejet. 9 za, proti, vzdržani, sprejet. 79 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 80 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 81 za, proti, vzdržani je zavrnjen, 82 za, proti, vzdržani zavrnjen, 83 za, proti, vzdržani zavrnjen, 10 za, proti, vzdržani sprejet, 84 za, proti, vzdržani zavrnjen, 11 za, proti, vzdržani sprejet, 85 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 89 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 90 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 15 za, proti, vzdržani, sprejet. 92 skupaj z 6 za, proti, vzdržani, zavrnjen vzdržani, zavrnjena. 8 za, proti. Za, prosim, dvignite roke, proti. Bomo preverili z elektronskim glasovanjem. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. sprejet. 93 za, proti, vzdržani, sprejet. 17 za, proti, vzdržani, sprejet. 94 za, proti, ne, proti, vzdržani, zavrnjen. Sedaj pa končno glasovanje o sprejetih predlogih sprememb. Glasujemo elektronsko. Konec glasovanja. Sprejeto. 37 za, 4 proti, 1 zažan glas. Glasujemo še o zakonodajni resoluciji. Glasujte, prosim. konec glasovanja. Sedemintrideset za, štiri je proti sprejeto. Potem pa še medinstitucionalna pogajanja. Potrebujemo absolutno večino. Se pravi, 32 vas mora biti za. Glasujemo. konec glasovanja. 35 za, 4 proti, 2 vzdržana. Imamo večino. Čemu je glas? Ker nisem pritisnila gumba. Ampak vsaj imamo večino. Vseeno. Čestitke. Mr. Castillo on cloud, on cloud computing. The next voting is Naslednje glasovanje pa je poročilo Pilar del Castillo, sprostitev potencijala računalništva v oblaku v Evropi. Najprej predlog 33 z ustnim predlogom. Za, proti, vzdržani sprejet. 24 za, proti, vzdržani, sprejet. 26 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 27 za, proti, vzdržani, sprejet. 28 za, proti, vzdržani, sprejet. 29 za z elektronskim glasovanjem predlog spremembe 28. You check on 28. The vote is open. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. Se opravičujem. Zavrnjen. Predlog 29 za, proti, vzdržani, sprejet. 30 za z ustnim predlogom. Kdo je za? Proti? Vzdržani? Sprejet. 31 za? Proti? Vzdržani? Sprejet. 32 za? Proti? Vzdržani? Sprejet. 33 za? Proti? Vzdržani? Sprejet. 34 za? 33 želite, 34, da preverimo. Saj še nismo glasovali o tem. Šele zdaj bomo o tem glasovali. Lahko preverimo 33, če hočete. 33 za, proti, zavrnjeno. 35 za, proti, zdržani. Zavrnjen. 36 za. Proti. Vzdržani. Sprejet. 37 za. Proti. Vzdržani. Sprejet. 38 za. Proti. Vzdržani. Sprejet. 40 za. Proti. Vzdržani. Sprejet. 41 za. Proti. Vzdržani. Zavrnjen. 42 za. Proti vzdržani, zavrnjen, 43 D za, proti, vzdržani, zavrnjen, kompromis 1 za, proti, vzdržani, sprejet. 49 za, proti, vzdržani, sprejet. 50 in 51 skupaj za, proti, vzdržani, sprejet. 52 za, proti, vzdržani vzdržani, sprejet 53 z ustnim predlogom, za, proti, vzdržani, zavrnjen. Želite, da preverimo 53. predlog z ustnim predlogom spremembe? Glasujte, prosim. No, Da bo razklavstvo konec glasovanja. Zavrnjeno. Predlog 54 za, proti, vzdržani, sprejet. 55 za, proti, vzdržani, sprejet. 56 za, proti, vzdržani, sprejet. 57 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 58 za, proti proti, vzdržani, sprejet. 60 in 61 za, proti, vzdržani, sprejeta. 62 za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog 1 za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog 2 za, proti, vzdržani, sprejet. Imko 1 za, proti, vzdržani, sprejet. Imko 2 za, proti, vzdržani, sprejet proti, vzdržani, sprejet. Imko 3 za, proti, vzdržani, sprejet. Imko 4 za, proti, vzdržani, sprejet. Imko 5 za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog 3 za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog 4 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 2 za, proti, vzdržani, sprejet kompromis 3 za, proti vzdržani sprejet, predlog 9 za, proti vzdržani sprejet, 10 za, proti vzdržani sprejet, kompromis 4 za, proti vzdržani sprejet, predlog 14 za, proti vzdržani sprejet, 15 za, proti vzdržani sprejet, 16 za, proti vzdržani sprejet, 17 za, proti vzdržani sprejet proti vzdržani sprejet. 18 podeljih, prvi del za proti vzdržani, zavrnjen, drugi del za proti vzdržani sprejet. 19 za proti vzdržani sprejet, 20 za proti vzdržani sprejet. 21 za, proti vzdržani sprejet, 22 za proti vzdržani sprejet, imko A za proti vzdržani sprejet, uvodna zava B za proti vzdržani sprejet, uvodna zava C za proti vzdržani sprejet, imko E za proti vzdržani sprejet imko F za proti vzdržani sprejet, imko G za proti vzdržani sprejet. Juri 3 je za proti vzdržani sprejet, Juri 7 za proti vzdržani zavrnjen, Juri 13 za proti vzdržani sprejet, Juri 14 za proti vzdržani sprejet. Libe 2 za, proti vzdržani sprejet, Libe 4 prvi del za, proti vzdržani zavrnjen. Libe 6 drugi del za, proti vzdržani sprejet. Libe 9 prvi del za, proti vzdržani zavrnjen. Libe 14 za, proti vzdržani sprejet, libe 15 za proti vzdržani sprejet, libe 19 za proti vzdržani sprejet, libe 21 za proti vzdržani sprejet, libe 26 za proti vzdržani sprejet, libe 27 za proti vzdržani sprejet, libe 28 drugi del za proti vzdržani zavrnjen in kot dve za proti vzdržani sprejet in ko 8 za proti vzdržani sprejet, in ko 15 za proti vzdržani sprejet, in ko 19 za proti vzdržani sprejet, 22 za proti vzdržani sprejet, in ko 24 za proti vzdržani sprejet, in ko 26 za proti vzdržani sprejet, in ko 29 za proti vzdržani sprejet. In ko in kot 30 za proti vzdržani sprejet. Sedaj pa še končno glasovanje. Glasujemo elektronsko. Konec glasovanja. Sprejeto. 41 glasov za, eno zdržan glas. Čestitke. Gremo na naslednje poročilo, poročilo Sartori o ustanovitvi agencije za evropski GNSS. Predlog 47 za. Ne. Ste pripravljeni? 47 za, proti, zdržani, zavrnjen. 5 za proti vzdržani sprejet. 48 in 49 skupaj za proti vzdržani zavrnjena. 50 za proti vzdržani bomo preverili. Glasujemo elektronsko predlogo spremembe 50. Konec glasovanja. Zavrnjen 15 za 24 proti. Predlog 6 za proti vzdržani sprejet. Predlog 7 za proti vzdržani sprejet. 8 za proti vzdržani sprejet. 9 in 10 skupaj za proti proti, vzdržani, sprejeta. 11 za, proti, vzdržani, sprejet. 51 za, proti, vzdržani, sprejet. 53 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 54 in 57 skupaj za, proti, vzdržani, sprejeta. 12 za, proti, vzdržani, sprejet. 13 za, proti proti, vzdržani sprejet. 55 in 69 skupaj za, proti, vzdržani zavrnjena. 14 in 23 skupaj za, proti, vzdržani sprejeta. Kont 1 za, proti. Nisem dobro videl. Še enkrat. Kdo je za? Proti. Vzdržani sprejet. Konc 2. Za. Proti. Vzdržani. Zavrnjen. 56 za. Proti. Vzdržani. Sprejet. 16 za. Proti. Vzdržani. Sprejet. 17 za. Proti. Vzdržani. Sprejet. 18 za. Proti proti vzdržavni sprejet. 19 za, proti vzdržavni sprejet. 20 za, proti vzdržavni sprejet. 21 za, proti vzdržavni sprejet. 58 za, proti vzdržavni sprejet. 22 za, proti vzdržavni sprejet. 59 z ustnim predlogom poročevalke za, proti, vzdržani in sprejet. 60 za, z ustnim predlogom za, proti, vzdržani in sprejet. 61 z ustnim predlogom za, proti, vzdržani in sprejet. 52 je brezpredmeten. Gremo naprej na predlog 24. Za, proti, zdržani, sprejet. Še en, konc 3. Za, proti, zdržani, sprejet. 25 in 40 skupaj za, proti, zdržani, sprejet. Kompromis 1 za, proti, zdržani, sprejet. Kompromis 2 za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog 28 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 3 za, proti, vzdržani, sprejet. Predlog 66 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 67 z prvi del za, proti, vzdržani, zavrnjen. Drugi del za, proti, vzdržani, zavrnjen zavrnjen. 68. prvi del za, proti, vzdržani, zavrnjen. Drugi del za, proti, vzdržani, zavrnjen. 30 za, proti, vzdržani, sprejet. 31 za, proti, vzdržani, sprejet. Kompromis 4 za, proti, vzdržani, sprejet. 34 za, proti, stržani, sprejet. 35 za, proti, stržani, sprejet. 36 za, proti, stržani, sprejet. Kont 5 za, proti, stržani, sprejet. 37 in 38 skupaj za, proti, stržani, sprejet. Kont 6, ne. Ta je brezpredmeten, se upravičujem, predlog 39 za, proti, vzdržani, sprejet. 41 in 15 skupaj za, proti, vzdržani, sprejeta. Kont 7 za, proti, vzdržani, zavrnjen. 42, 43, 44 skupaj z ustnim predlogom. Za, proti, vzdržani vzdržani, sprejeti. Gremo na 73. predlog za proti, vzdržani, zavrnjen. Kont 12 za proti, vzdržani, sprejet. Kont 13 za proti, vzdržani, sprejet. 14 za proti, vzdržani, sprejet. 1 za proti proti vzdržani sprejet. Predlog 2 za proti vzdržani sprejet. 4 za proti. Predlog 4 za proti vzdržani sprejet. 3 za proti vzdržani. 45 je brezpredmeten, zato ker je bil sprejet predlog 4. Predlog 3 za proti, vzdržani, sprejet. Predlog 46 za, proti, vzdržani, sprejet. Sedaj pa elektronsko glasovanje o predlogih, ki smo jih sprejeli. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. 38 za, eno zdržan glas. Sedaj pa štirje predlogi odbora za proračun glede resolucije. Predlog ena za, proti, zdržani sprejet. Dva za, proti, vzdržani sprejet. Tri za, proti, vzdržani sprejet. Štiri za, proti ti vzdržani sprejet. Sedaj pa glasujemo o resoluciji, kot je bila spremenjena. Glasujemo elektronsko. Konec glasovanja. 39 za in eno zdržan glas. Sedaj pa še glasovanje o medinstitucionalnih pogajanjih. Potrebujemo absolutno večino. Glasujte, prosim. Konec glasovanja. 39 za in eno zdržan glas. Čestitke. S tem smo zaključili z glasovanjem. Hvala lepa za prijaznost in pomoč. In gremo naprej. Program Kopernikus. Bomo počakali eno minuto, da dvorano zapustijo tisti, ki to želijo. Če se želite pogovarjati o glasovanju, prosim, da se pogovarjate izven dvorane. Imamo še dokaj natrpan dnevni red. Okay, we can start the... Dobro, lahko nadaljujemo z razpravo o programu Kopernikus. Besedo predajam poročevalcu. Gospodu Prodiju in ne gospe Dati. Se upravičujem, gospod Prodi. Gospod Prodi iz skupine SD je poročevalec, izvolite. Potem pa besedo dobi gospod Dati. Gospod Prodi, izvolite. Se upravičujem. Hvala, predsedujoči. Gospod predsedujoči, kolegice in kolegi. Že kar nekaj časa čakamo na uredbo o Kopernikusu. Mi smo se začeli z njo ukvarjati šele sedaj, predvsem zaradi postopkovnih razlogov. Komisija je namreč morala počakati na zaključek pogajanj o večletnem finančnem okviru. Poleg tega je morala pripraviti tudi proračunska sredstva za obzorje 2020 in Galilejo, šele zatem je bil na vrsti Kopernikus. Potem pa je tu še nekaj preostalih elementov, ki jih je treba urediti in financirati z področja vesolske politike glede na to, koliko časa je vse skupaj trajalo z političnega in tehničnega vidika, se mi zdi, da bi morali zadevo nojno obravnavati. Želimo si namreč, da bi z razpravo zaključili še v tem mandatu pred naslednjimi volitvami, ker je ta program izjemno pomemben za industrijo in delavce. Če tega ne bi uspeli sprejeti, bi bilo to zelo negativno, zato ker pogodb ne bi pravočasno sprejeli in podpisali, kar pomeni, da bi določene dejavnosti bile zavedno prekinjene ali pa vsaj začasno ustavljene. Poleg tega bi morali spremeniti tudi proračunska sredstva. Ne moramo počakati na to, da bo birokratski postopek opravil svoje. No vse zadnje je treba upoštevati tudi tehnične tehnološke roke, ki tudi odločajo o trajanju in same operativnosti posameznih programov. V kriznih časih je zamuda pri objavi uredbe škodljiva za tako ali tako že težavno situacijo. Zato vse kolegice in kolege vabim, da sprejmejo dejstvo, da je zadeva nujna, zato prosim, da skupaj poiščemo rešitve, odpraviti je treba morebitna nesoglasja. Zagotovo dobrega dela ne smemo žrtvovati. Na področju vesolske politike smo že upravili ogromno dobrega dela. Ta sektor je strateškega pomena tako za nadaljni razvoj vesolske industrije v Evropi, pa tudi za voljo zaščite samega okolja in državljanov. Še par besed o prihodnosti tega programa z finančnega vidika. Verjetno se spomnite bitke, ki smo jo bili pri GMS-u. E še posebej v kontekstu večletnega finančnega okvira. Želeli smo, da bi ohranili vsaj tolikšno raven financiranja, kot je bila zagotovljena v prejšnji uredbi. Strani sveta in nekaterih kolegov v parlamentu smo dobili določena zagotovila s tem v zvezi. Na to pa smo gotovili, da bo proračun za Kopernikus znižen za 35 do 37 odstotkov, vseeno pa bomo morali izpolniti vse obveznosti iz programa. Komisija je tista, ki je opredelila ta program in proračun. Takrat svet ni imel nič proti. Slišali smo, da je to prednostna naloga za Evropsko unijo. Sam se glede tega popolnoma strinjam, vsaj glede na to, kolikšno dodano vrednost bo ta program prinesel okoljski, politiki, industrijski politiki, kmetijski politiki, zdravstvu, boju proti podnebnim spremembam, varnosti in tako naprej. Če gre tu res za prednostno nalogo, potem ne moremo vsakeč znova pod vprašaj postavljati naložb in sredstev, ki jih potrebujemo, če želimo zagotoviti večjo stabilnost tega programa za naslednjih 15 do 20 let. Samo na tak način bomo karkoli dosegli na ravni trga. Zagotoviti moramo tudi znanstveno odličnost in konkurenčnost. Zato vas res prosim, da se stvari uredijo še preden se izteče veljavnost trenutno veljavne pogodne uredbe. Potrebujemo bolj stabilno, gotovo, dolgoročno financiranje, ki bo vključevalo različne akterje. Uredba komisije ne predstavlja kakšnih večjih presenečenj v primerjavi s prejšnjo. Takrat se je program imenoval še GMES, Global Monitoring for the Environment and Security. V tem poročilu sem skušal samo formalno strukturo nekoliko prerasporediti. Želel sem, da bi ta struktura bila bolj podobna tisti iz uredbe GMES. Par stvari sem še dodal, predvsem, ko gre za javna naročila, ko gre za odločitve, ki se sprejemajo neposredno v okviru uredbe o Galileju. O tem smo se že pogovarjali v okviru trialoga med institucijami. Tudi ESA, Evropska vesolska agencija, bi morala pri tem odigrati svojo vlogo. Dve ključni točki v tem uredbu sta po mojem mnenju politika glede upravljanja in politika glede podatkov. Prepričan sem, da je treba ta program na evropski ravni treba financirati s sredstvi davkoplačevalcev. Ampak kadarkoli porabljamo ta sredstva, se moramo zavedati, da smo odgovorni za porabo teh sredstev, zato moramo nositi tudi odgovornost do javnosti. Evropska vesoljska agencija bo imela pri tem svojo vlogo, tako kot v uredbi o GMS-u. Zadolžena bo tudi za nadaljni razvoj programa. Glede podatkov nima veliko dodati. Dejstvo pa je, da ne moremo misliti, da bodo evropske državljani še enkrat plačali za tiste podatke, za katere so že prispevali sredstva. Popoln brezplačen dostop ne sme biti postavljen pod vprašaj. Kakšna težava bi se sicer lahko pojavila tu in ta z vidika konkurenčnosti, če države članice izven Evropske unije lahko brezplačno in prosto dostopajo do podatkov, ki so na voljo v tej zbirki, do katere dostopajo tudi podjetja, ki delujejo na mednarodni ravni. Mislim, da bi morali zagotoviti vsaj vzajemnost, ko gre za izmenjavo podatkov s tretjimi državami. To je nujno potrebno, sem se pa seveda pripravljena o tem še pogovarjati in predloge izboljšati. Mislim, da bi morali najti tudi kompromis glede tega, kako organizirati ta odbor Kopernikus. Mislim, da nima smiselno ustvarjati nekega notranjega obroča ali pa središčne skupine Core Users Forum ali pa kakšno drugo strukturo, ki bi sprejemala odločitve. Predlagal sem, da bi imeli na voljo mrežo, preko katere bi delili podatke. Združenje regij Najerus je to predlagala, zato ker se mi zdi, da je to res eh, dober način, kako državljane in končne uporabnike oskrbeti z vsemi informacijami, ki jih potrebujejo glede uporabe Kopernikusa. Mislim, da je sedaj prišel pravi čas za to, da vzpostavimo tudi ustrezen ad hoc trg, na katerem bomo uporabljali ta program. Na koncu pa bi rad seveda prisluhnil tudi vsem kolegom, ki vedno podajo konstruktivne pripombe. Hvala. Thank you very much, Mr. Prodi. Najlepša hvala, gospod Prodi. Sedaj pa dajem besedo gospe Rašidi Dati. Yeah. Hvala, predsedujoči. Hvala lepa tudi gospodu Prodi in ostalim. Najprej bi rada čestitala gospodu Prodiju za odlično opravljeno delo pri tem poročilu. Rada bi tudi povedala, da se popolnoma strinjam z njim glede tega, kar predlaga. Predvsem se strinjam s tem, da moramo biti zelo pozorni, ko gre za samo financiranje. Nekatere težave še obstajajo, tudi sam jih je spostavil in mislim, da bi jih morali upoštevati. Zdi se mi, da bi lahko določene stvari bolj poglobljeno obravnavali, predvsem zato, da razjasnimo, kakšne so vloge enih in drugih. Zagotoviti moramo, da bodo vsi akteri v sektorju lahko sodelovali pri izvajanju tega programa, ki se sedaj imenuje Kopernikus. Področje uporabe opredelitve. Komisijina vloga je sedaj bolj natančno opredeljena, tudi sama javna naročila. Gospod Prodi pravi, da bi morali stvari narediti bolj učinkovite, bolj praktične in uporabne ampak kazalniki so temu namenjeni. Kazalnik mora že po sami definiciji biti učinkovit. Ta program bi lahko zagotovil dodatno rast. Mislim, da je to nujno potrebno v trenutnem kontekstu, ko doživljamo krizo. Glede vloge industrije pa moram reči, da sem vesela, da je poročevalec industriji namenil več vlog več funkcij tudi pri izvajanju tega programa. Iz predloga komisije namreč to ni bilo razvidno. Včasih imamo namreč vtis, da komisija pozablja na to, da je industrija pomembna za rast v Evropi. Zdi se mi, da bi lahko določene predloge bolj poglobljeno predstavili. Mislim pa, da je osnutek poročila dober. Sama bom uložila tudi predloge sprememb Vesoljska industrija je ključnega pomena, kot sem že prej povedala, pomembno vlogo bo odigrala tudi v kontekstu Kopernikusa. Potem pa še podatki. Kakšno politiko voditi na tem področju? Poročevalec je povdaril vzajemnost, s tem se strinjam. Mislim, da nihče ne more izpodbijati tega načela. Podatke je treba izmenjevati s partnerji, ampak s tistimi, ki nam omogočajo tudi dostop do njihovih podatkov, sicer ne vidim nobenega interesa v tem. Dobro je, da zagotovimo vzajemnost. Z političnega vidika bi morali stvari natančno opredeliti, da ne bo prišlo do težav pri izvajanju in tolmačenju. Torej, samo načelo oziroma opredelitev vzajemnosti bi morali bolj natančno pojasniti, da bodo vsi vedeli, zakaj gre predvsem je vzajemnost pomembna za voljo enakopravnega delovanja in konkurenčnosti. Mislim, da sedaj je prišel trenutek, da jasno stvari izpostavimo. Vesela sem, da so podatki na voljo brezplačno v nujnih primerjih in kadar gre za razvojno pomoč. Potem pa še vloga Evropske vesoljske agencije, predlog komisije pravi, da je treba spremeniti vlogo te agencije, vendar komisija ne pove, zakaj je takšnega mnenja. Ne vem, zakaj smo potem sploh ustanavljali to agencijo. Ne bom se spuščala v kritične pripombe glede tega, kakšni so predlogi komisije, včasih so res nespametni. Nič ni dokazalo sedaj, da bi javni ali zasebni sektorji bili bolj primerni za upravljanje vloge, ki bi jo morala odigrati ESA, mislim, da ne bi smeli preveč nalog prelagati na Evropsko vesolsko agencijo. Če bi to storili, bi ravnali hinavsko. Mislim pa, da bi Evropski parlament moral imeti več možnosti za izvajanje nadzora. Dobro bi bilo zagotoviti demokratičen nadzor, tudi ko gre za dejavnosti, ki smo jih prednostno prenesli v pristojnost komisije. Mislim, da je poročevalec dobro stvari upošteval, ampak občutek imam, da bi morali iti še korak dlje. Hvala. Thank you very much, uh, Ms. Dati. And now, uh, Najlepša hvala, gospa Dati. Sam moram, sedaj moram dati besedo sam sebi, kajti sem poročevalnič v senci za ALDE. In pozdravljamo predlog, ki ga je predala, podala komisija glede programa Kopernikus. Dodal bi tudi, da se strinjam uh, z marsičim, kar je dejala gospa Dati. No, tako bi rad čestital gospodu poročevalcu, gospodu Prodiju za zelo predano delo na tem zelo pomembnem dosjeju. Ne želim se spuščati v preveč eh, podrobnosti, bom pa izpostavil, da sem eh, zelo vesel, da gospod Prodi predvideva omejitev prostega dostopa do podatkov v programu, naprimer, ko gre za države, ki ne prispevajo program na podlagi načela vzajemnosti. Prav tako je poročevalec predlagal mrežo za izmenjevanje podatkov. Tako bi lahko izboljšali dostop do podatkov strani nacionalnih pristojnih organov in MSP-jev. Bom pa pripomnil nekaj še glede same organizacije programa. V predlogu komisije Eh, Evropski vesoljski agenciji ne podeljujemo vloge pogodbenice. Kolikor sam razumem predlog komisije, ampak popravite me, če ga razumem narobe, je treba natančno pretehtati, ali je trenutna zasnova samega programa ustrezna. Lahko bi namreč prišlo do um, podvajanja sloja odločanja in izvajanja. Pri tem bi lahko prišlo do zamud pri izvajanju programa. Vesel bi bil, če bi lahko torej v nadaljnih razpravah izpostavili tudi te elemente. Tako, predsedojoči, res najlepša hvala za besedo, sedaj pa dajem besedo naslednjemu. Oziroma, popolnoma sem se zmedel. Sedaj ima besedo gospa Andersdotter. Gospa Andersdotter je prva, izvolite. Uh, najlepša hvala, predsedojoči. Moram reči, da je pravzaprav pohvala, da me primerjate z gospodom Tošanovskem v tem odzboru in nimam nič proti. Torej, izrazila bi svojo pripravljenost sodelovanja z poročevalcem in s poročevalcem v senci pri pripravi tega dosjeja. Mm, Prepričana sem, da bo rezultat dober. Smernica, ki jo, so, ki jo je obrala Evropska komisija pri tem predlogu, je dobra. Sodelovanje in odprtost sta dobra elementa za Evropsko unijo. To je tisto, mm, kar nas dela močne pri sodelovanju. Dobro je, da je komisija te vidike izpostavila. Dejstvo, da komisija predvideva razpravo o lastništvu podatkov in eh, dostopu do njih, je zelo dober znak. Podrobnosti je treba sicer dobro pretehniti, ampak nasplošno se zauzemam za prost pretok informacij in dostopnost do informacij. Prenos pooblastil eh, na komisijo glede omejevanja do dostopko, dostopa podatkov pa je element, ki bi ga želeli podrobneje pregledati. Želela bi rezultat, ki zagotavlja spodbude za MSP-je, lokalne in regionalne oblasti. In tu tudi pozdravljam delo Evropske vesoljske agencije. Sodelovanje je koristno in pomaga številnim državam članicam. Upam, da bomo dosegli rezultat, eh, prek katerega bo vse več podatkov na voljo vse več ljudem. To je namreč tisto, kar bo osnovalo naše plodno sodelovanje tudi v prihodnosti. Najlepša hvala. Amelija, sedaj pa gospod Ošinovski. Ja bih tako htjel veľmi oceniti eh, spravu, ktorú. Najlepša hvala za besedo. res um, cenim osnutek poročila gospoda Prodija. Zelo zauzeto je delal na samem poročilu. Ne bi pa ponavljal tega, kar je že bilo povedano, kajti strinjam se z večino tega, kar smo že slišali. Kar pa menim, da je še posebej pomembno, pa je, da imamo sedaj pred seboj program pod novim imenom In v tem kontekstu bi se morali izogniti podvajanju dejavnosti ali financiranja. Torej, treba je pogledati, katere dejavnosti se že financirajo prek evropskih skladov. Te dejavnosti ne bi smeli biti ponovno zaobjete v okviru Kopernikusa, torej poenostaviti bi morali upravljanje. Podatki bi morali biti na voljo, torej v enostavni obliki, na voljo pa bi morali biti jasne spodbude, pa naj gre za komercialne ali nekomercialne podatke. Ne bi smeli vzpostavljati dodatnih struktur za upravljanje dodatnih agencij, ki bi morda v prihodnosti postale problematične, ki bi jih torej bilo težko vzdrževati. Evropska vesoljska agencija, ki že obstaja, bi torej uh, morali prevzeti nekatere naloge, vendar bi se morali izogniti podvajanju financiranja in izvajanju nalog. Tudi do podvajanja obra v njih bremen ne bi smelo prihajati. Ne bi pa izpostavljal dodatnih elementov, glede na to, da je že pozno. Z veseljem bom sodeloval v nadaljnih razpravah z gospodom Prodijem v imenu poslanske skupine EKR. Menim, da je ta pro program zelo pomemben in jasno bi morali začrtati njegovo pot. Najlepša hvala. Thank you, Mr. Tosanovski. Um... Najlepša hvala, gospod Tošanovski. Kot veste, gre za člen 49 poslovnika in gospa Karvaljo, ki prav tako sodeluje v odboru za proračun, bo sedaj spregovorila. Najlepša hvala poročevalcu, gospodu Prodiju in poročevalcem v senci. Podala bom le nekaj komentarjev, ki se tiče proračunskih vidikov. Kar se tiče proračuna, vidite, veste, da imamo um, ena A, proračunsko vrstico, ki predvideva v, v cenah 2011 3,78 milijona evrov. Odbor za proračun torej želi zagotoviti dovoljšne, fin, dovoljšna finančna sredstva za sam program. Istočasno pa želimo zaščititi tudi druge evropske programe. Sedaj je proračun določen. Tudi v mnenju smo dejali, da nepredvidene prihodne finančne obveznosti bi morali pokriti v okviru manevrskega prostora večletnega, večletnega finančnega okvira in iz lastnih sredstev. Treba je torej zagotoviti ustrezno financiranje za program ne da bi posegali pri tem v proračune od um, obzorja 2020 programa Kozme in drugih programov iz naslova 1A. Toliko torej um, strani mnenja z vidika odbora za proračun in mnenja, ki smo ga pripravili. Naj izpostavim še eno točko na tem mestu in tu gre za upravljanje predlog komisije je še vedno dokaj nejasen. Želimo si jasnejšega upravljanja. Prav tako se želimo, mm, da bi več informacij zagotovili tudi Evropskemu parlamentu, tako bi Evropski parlament lahko izvajal bolj pomembno vlogo pri nadzoru izvajanja samega programa. Komisija bi morala pravočasno zagotoviti vse informacije glede programa, ko gre za oceno tvegan, stroškov in uporabe sredstev. Najlepša hvala. Najlepša hvala, gospa Karvaljo. Gospod Glante, želi besedo. Izvolite. Hvala, predsedujoči, še neki besed. Najprej zahvala Romano Prodijo, to sem osebno že povedal. Vitorija, oprosti. Oprosti. Nekdo je bil enkrat s tem imenom. Torej, jaz sem hotel eh, spregovoriti o politiki podatkov. O tem smo že razpravljali. Zdaj je bolj jasno in bolj ostro formulirano se strani komisije. Jaz sem že zato, da z evropskim davčnim denarjem eh, delamo tako, da ne obremenjujo davkoplačevalcev še enkrat. Eh, treba je uskladiti, najti kompromise in eh, uporabiti eh, obstoječe modele, ne da jih uničimo, ker drugač bo potrebno ponovno uporabiti denar davkoplačevalcev. Moramo najti pameten kompromis. In druga zadeva, o kjer bi bil govor, je izmenjava podatkov. Izmenjava podatkov za obe strani prosta. Jaz bi pa rad videl, kakšni podatki so to, ki jih bom dobil da ne bom dobil slabših podatkov, kot jih bom dajal na voljo. Zato, po mojem, to ne bi bilo čisto v redu. In eh, konec koncev sem eh, si dal razložiti en projekt, namreč za satelitske radarske postaje. Uh, Eh, avtocesta, podatkovna avtocesta v vesolju. Jaz bi eh, si dovolil, da bom v zvezi s tem eh, dal eno spremembo, torej oblikoval eno spremembo, formuliral eno spremembo. Eh, tako eh, mislim, da je to zelo zanimiv vidik in se veselim nadaljnemu sodelovanju. Upam, da nam bo uspelo to pravočasno končati. Eh, mogoče. Eh, je potrebno tu pa tam še kaj rešiti v proračunu v zvezi s tem. Hvala. Glante. Hvala, gospod Glante. Sedaj pa predajam besedo komisiji. Gospod Šulte Vams. Yes, good afternoon. Um, uh, I would like... Lepo pozdravljeni. Uvodoma bi se rad zahvalil um, gospodu Prodiju za pripravo poročila. Zaobijajo številne zanimive elemente, ki jih velja pregledati. Nekaj določb je prevzel iz uredbe o GMS in mislim, da bo to naletelo tudi na strinjanje sveta in upam, da se bosta obe instituciji lahko dogovorili glede teh elementov. Poleg tega, številni ste dejali, da si je proračun eh, bil znižen v prevarjavi s eh, prvotnimi ocenami stroškov komisije. S tem seveda nismo zadovoljni. Pogovarjali smo se z eh, ESO in razmišljali o preložitvi nekaterih nalog na kasnejši čas. ESA je predlagala, da bi lahko prispevala 1,6 milijarde evrov k samemu programu in na ta način bi lahko zagotovili financiranje celotnega programa. To so torej dobre novice. Res pa je, da bo morda prišlo do nekoliko zapoznelega razvoja naslednje generacije samega sistema, torej verjetno za kakšno desetletje. Potem glede vprašanja o vzajemnosti. Zdi se, da številni govorci podpirajo to idejo. Komisija pa je ne bi podprla. Vzajemnost bi namreč bila uprit lahko le eni državi in sicer Kitajski. Kitajska je edina država, ki ima oziroma bo imela na voljo primerljiv nabor satelitov. Rezultat bi bil torej ta, da bodo kitajski podatki preplavili evropski trg. In nadaljni rezultat bi bil, da se bo seveda zmanjšalo naše delovanje na področju zagotavljanja podatkov, glede na to, da bi bili ti podatki na voljo za ston. Tega si torej ne želimo. Kot je dejal gospod Glante, moramo upoštevati tudi naš odnos do ZDA. ZDA pošiljajo brezplačne podatke že več desetletij. In težko bo torej spremeniti naše mnenje in dejati, lahko dobite naše podatke iz satelitov Sentinel, vendar pa vam bomo zato kar naenkrat zaračunali. Naj izpostavim, da morajo biti podatki prav tako primerljivi in konkurenčni. Preden se dogovorimo glede izmenjave podatkov ZDA, moramo pokazati, da je vrednost podatkov primerljiva. Dokler bo ta pogoj izpolnjen, menimo, da bi podatki morali biti na voljo brezplačno. Hvala. Hvala komisija, sedaj pa dajem besedo gospodu Prodiju. Tudi sam bi se zahvalil vsem kolegicam in kolegom, ki so tako podrobno preučili te predloge. Sam sem izjemno optimističen, kajti zdi se mi, da nam bo tudi v tem res omejenem kratkem času uspelo oblikovati skupno besedilo. Rad bi povdaril, da je Kopernikus kot nadgradnje GMS-a izjemno pomemben. Pomemben je z vidika vesolske politike, pa tudi z vidika problema, ki ga je izpostavil odbor za okolje. Namreč na kakšen način izmeriti oglik, ki ga zajame nek gost, ozdravljen gost. In mislim, da je to ena od tistih zadev, ki jih GMS e in Kopernikus lahko opravita. Pripričan sem, da bomo stvari uspešno razrešili, tako z vidika upravljanja, ko gre za Machines Reading Scheme, ko gre za podatke, na podlagi katerih bomo merili globalno segrevanje. S tem bomo lažje spremljali tudi podnebne spremembe. Skratka, vse skupaj je res nujno potrebno. To je instrument, ki ga nujno potrebujemo. Pomembno je, da ga zagotovimo v najkrajšem možnem času, predvsem pa bi ga morali dati na razpolago vsem tistim, ki jih te zadeve zanimajo. Pri tem ne smemo pozabiti na vzajemnost, zagotovo ne. Tu ne gre za sočasno vzajemnost, nikakor ne. Lahko bi upoštevali naprimer tudi partnerje, tako kot ZDA, ki včasih posredujejo podatke svojim partnerjem, ne da bi jih zahtevali nazaj v smislu izobraževanja partnerjev. Skratka, stvari bomo opravljali skupaj. Izjemno pomembno je, da stvari izjemno hitro zaključimo, predvsem zaradi tega, ker moramo upoštevati tudi to, da želimo besedilo sprejeti še v času tega mandata. Zato je res nujno, nujno potrebno stvari čim hitreje opraviti. Kopernikus je namreč instrument, ki ga nujno potrebujemo in ga moramo res čim hitreje zagotoviti. Hvala. Much, Najlepša hvala, gospod Prodi. Naj vas še obvestim, da je rok za vložitev predlogov torek 22. oktobra opovdan. Well, toliko. To je vse. Naslednji sestanek bo 4. novembra ob 3. popovdan in na to 5. novembra ob 9. dopovdan tu v Bruslju. Tako najlepša hvala, lep večer vsem. Koordinatorji pa ne ostanejo na svojih mestih, kajti začeli bomo sestankom koordinatorjev takoj ko bodo dvorano zapustili vsi, ki ne smejo biti tu.